Cher collègue. Spoštovani kolegi, lepo vas prosim, posedite se. Nadaljevali bomo z delom. Preden gremo naprej, bi vam rada povedala, da v odboru še vedno govorimo o, tudi o. Uh, usposabljanju mladih in zato vas prosim, da si vzamete vprašalnik, ki je tamle na voljo. Eh, vprašalnik mlade študentke na Collège de l'Europe, torej Anne-Sophie Michel, ki jo pozdravljam, saj je danes med nami. In vas prosim torej, da prispevate k uspehu njenega študija, tako, njenega študija, tako da odgovorite na ta vprašalnik. Hvala lepa. Uh, Nadaljevali naj bi našo razpravo eh, o poročilu gospoda Serkasa, ampak vidim, da gospe Lambert in eh, eh, gospe Blikvič ni tukaj, da bi nadaljevali. Potem pa nadaljujemo z poročilom gospe Bauer. Z, tu gre za sporazumne predloge sprememb.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 uspelo najti veliko kompromisnih točk. Gre za to, da, moramo, da bomo očitno morali iti do končnega glasovanja, da bomo videli, ali smo prišli do neke ustrezne rešitve. Na začetku seznama je nekaj vprašanj, pri katerih nismo mogli, nikako ne moremo najti kompromisa. Namreč dva, eh, dve, dva predloga bosta sprijeta, za ostale pa je vprašanje. Kompromisni predlogi sprememb drugot niso bili možni. Potem, kar se tiče seznama predlogov sprememb, eh, je tu eno vprašanje, za katerega nikakor nisem mogla najti rešitve. Gre za 108, 109, 103, 110, 112 in 113. To so predlogi sprememb. Kar se tiče teh predlogov sprememb, so nekatere posebnosti pri teh predlogih sprememb. Namreč ne moremo resnično brati tega poročila, ne da bi upoštevali. Uh, uredbo 561, saj obstaja pomembna povezava med našo direktivo 2015 in uredbo 561-2006. Kajti obstajajo poskusi, da bi počeli isto. V naši, naredili isto v naš, naši direktivi 2002 kot v 2015. Kar pa se tiče nadzora, ne moremo najti nikakršne identične rešitve. Zakaj? Prvič, kar se tiče predpisov na področju časa dela, delovnega časa, imamo različne nacionalne zakonodaje. In zato ne moremo priti do neke enotne rešitve za mednarodni nadzor delovnega časa. Bilo je nekaj predlogov sprememb, ki bi nekoliko uskladili, uh, 500, uh, uskladili stvari z eh, uredbo 561, vendar pa ostaja nacionalna zakonodaja, zato to ni bilo mogoče. Druga kategorija teh predlogov sprememb, o katerih sem govorila, se zdi možna. Namreč, kar se tiče spremljanja, nadzora in pa sankcij, imamo predloge sprememb, ki poskušajo povzeti to ravnovesje med uredbo 561, uredbo 561 in jo aplicirati v Eh, direktivi 2002. To pa bi pomenilo pri tem, da bi potrebovali ustrezen informacijski sistem, zelo drag, zelo kompleksen informacijski sistem na evropski ravni. Tega pa res, v resnici ne morem podpreti. Tukaj sem proti. E, poskušali smo najti kompromis tudi tako, da bi upoštevali eh, torej določbe eh, uredbe 561, gre za eh, gre za snemanje z digitalnim tahografom in tukaj bi morda lahko sprejela nek kompromis, zato pa je bil predlog spremembe eh, številka ena potrjen. Če govorimo zelo pragmatično, kar se tiče nadzora in uredbe 561, eh, govori o tem tudi predlog spremembe številka dve. Mislim, da je prav, da smo tu nekoliko bolj strogi, kar se tega tiče. In zato sem lahko upoštevala predloge svojih kolegov. No, še enkrat, rada bi povedala, da ne moremo priti do kompromisa, kar se tiče vključevanja ali izključevanja ne samostojnih voznikov dejansko ne moremo priti do kompromisa. Saj ne moremo enkrat enega predloga spremembe sprijeti, drugič pa ne. Torej, kar se tiče vključevanja in izključevanja, dejansko ne moremo razsoditi in ne moremo priti do kompromisa. Naš odbor pa se mora odločiti. Imamo še en mesec do končnega glasovanja, imamo morda še nekaj možnosti, da najdemo kompromis, ki si ga želimo najti, ki ga iščemo, da bi našli do neke nove ureditve, kar se tega tiče, glede na to, kar sedaj imamo. Lahko še nekoliko eh, izboljšamo predpise, zato da ne bi preveč obremenili neproporcionalno obremenili podjetnikov. Rada bi dodala še to, da se resnično želim zahvaliti vsem kolegom za naše delo, kajti dobili smo 99 predlogov sprememb. Lepo vas prosim, da ne odpiramo nove razprave, kajte ne bomo ponavljali stvari, ki smo jih že povedali tu smo zato, da se pogovarjamo o možnosti, da sprememo čim več kompromisnih predlogov sprememb, glede na tisto, kar je bilo predloženo strani poročevalke. Zdaj pa gospod Juks. Thanks, Hvala, gospa predsednica. Z veseljem se bom srečal z gospod Bavrjevo, da pridemo še do nadaljnih kompromisov, to, ti, ta dva predloga sta za nas sprejemljiva. Eh, kar pa se tiče naslednjih kompromisov, mislim, da obstajajo različne zadeve, ki so zelo, raz, torej, zelo raznolike, ima, med katerimi so velike razlike. Eh, Ker ti prihajamo, gleda se na nje z dveh strani. Z dveh strani eh, ali vključevanje ali izključevanje samozaposlenih. In to je zelo težko za rešitev in čez en mesec bo to moralo biti rešeno. E, so pa še nekateri predlogi, ki jih gospa poročevalka ni omenila. Recimo, kar se tiče vključitve voznikov vozil lažjih od 3,5 tone, ti sploh ne bodo pokriti z bod, z, z nobenimi od predpisov, kar se tiče varnosti oziroma zdravja na, de, na, na delovnem mestu in tako naprej. In to mislim, da je pomembno vprašanje, s tem se bomo morali ukvarjati. Sveda to ni stvar teh predlogov sprememb tukaj, ampak mislim, da bo treba začeti delati na tem, da tudi to, torej voznike vozil pod 3,5 tone, vključimo. Sicer obstaja nevarnost, da bodo stvari, kar se tiče zdravja in varnosti na delovnem mestu, ogrožene. Torej, kar se tiče vključevanja in izključevanja samozaposlenih, pa upam, da bo to rešeno nasled, do naslednjih sestankov. Hvala, gospa Militurinen. Uh, yes, it, Najlepša hvala. Mislim, da je prav simptomatično to, da imamo pred sabo le dva kompromisna predloga. Morda bi lahko malce več naredili glede um, uveljavljanja in nadzora. Odboru je sicer vse eno, iz katere politične skupine pri, eh, prihajamo, ko poskušamo poskrbeti. da uh, bi Eh, sprejete, eh, sprejeto eh, regulativo na evropski ravni dejansko začeli izvajati. To, to je tista stvar, za katero moramo poskrbeti. Morda je tukaj še nekaj možnosti, ki jih lahko podpremo, ki jih si jih lahko raziščemo. Sicer lahko v tem trenutku lahko predstavimo le en kompromisni predlog. In to zredi tega, ker imamo tukaj načelni skupni pristop, strinjamo se glede samega postopka, pa tudi vsebine. In zredi tega smo pripravili le predlog, da zavrnemo predlog komisije. Tako da uh, morda tukaj ni smiselno sprejeti nekakšnega kompromisa ampak mislim, eh, da je eh, dobro povedati, da moramo biti pri nadaljnjem izvajanju in uveljavljanju stroži. Hvala, ali so še kakšne druge želje po besedi? Gospa Figiredo, izvolite. Eh, eh, excuse-mo, eh, skupaj. Eh, eu tenho dificuldade em entender esta proposta de compromisso. Zelo težko razumem ta kompromisni predlog. Težko mi ga je razumeti. ni mi čisto jasno, kako bomo lahko v praksi uh, branili pravice samozaposlenih pri uveljavanju te uh, zakonodaje, ki je enaka za vse. Rada bi bolje razumela eh, stališče naše kolegice. Hvala. Hvala lepa. Gospa Harkin. Ja, izvolite. Rada bi čestitela gospe Bauer. Mislim, da je naredila, kar je mogla, zato da bi eh, oblikovala in našla kompromise. Mislim, da v tem trenutku, eh, zato da bi našli kompromis, eh, lahko naredimo le toliko. Zato bom podprla njene kompromise, strinjam pa se, da je morda nemogoče najti rešitev na tem področju. Vsekakor pa želim eh, čestitati gospe Bauer za doslej upravljeno delo. Hvala. Še kdo? No. Še kdo? Ne. Gospa Bauer, imate besedo, da zaključite to razpravo o dveh predlogih sprememb, kompromisnih predlogih sprememb. Videli ste, da so naši kolegi pripravljeni sodelovati pri tem. No, izvolite, beseda je vaša.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 in še naprej se bom trudila, da bi prišli do drugih kompromisnih rešitev v tem času, ki nam še ostane na voljo. In gospodu Hughesu se resnično zahvaljujem, sva se že sestala, sva se že pogovarjala, bilo je zelo koristno tisto, kar sva uspela dogovoriti. Kar se tiče voznikov vozil z manj kot 3,5 tonami, če gremo dlje od te omejitve, imamo različne predloge, takšne, ki govorijo o tem, da bi morali iti pod to maso, drugi ne. E, Sveda, tu se bo treba odločiti v danem trenutku. Ampak mislim, da ni naša stvar, da upoštevamo vse zakonodaje, vse vrste zakonodaje, ki eh, zadevajo takšna ali drugačna vozila. To je stvar odbora za transport. Ta bo namreč moral, oziroma za promet in turizem, ta se bo namreč moral s tem ukvarjati. Torej, odbor za promet in turizem bo tisti, ki bo o tem govoril, ampak do sedaj še ni sprejel nikakršnega mnenja v zvezi s tem. In besedilo, ki ga imate v dosjeju, je samo osnutek mnenja, ta, to mnenje še ni, ni bilo potrjeno, kar kaže, da je situacija resnično zapletena, saj se odbor za promet in turizem še ni sprejel torej nikakršnega mnenja. No, kar se tiče tega dosjeja, bomo glasovali na našem aprilskem zasedanju 28. aprila in bomo videli, če do takrat lahko pride še do kakšnega zbližanja mnen. Imamo še pet minut do začetka glasovanja. Žal, gospa Lambert in Blinkevič nista prišli, tako da bi znova dala besedo samo še gospodu Serkasu, da zaključimo včerajšnjo razpravo brez skrbi, nisem vas pozabila. Rada bi povedala, da je tudi komisija tukaj in bi želela povedati svoje mnenje. To je tudi stališča komisije. Zato zdaj dajem besedo gospodu Telu, predstavniku komisije, da nam pove, kakšno je mnenje komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, zelo kratek bom. Najprej bi se zahvalil gospodu Serkasu za, njegov, uh, za njegovo mnenje. seveda si želimo takšnega sodelovanja, hkrati pa verjamemo, da, so, da tukaj lahko pridemo do ustreznega kompromisa, do ustreznega dogovora. Naravno spovedano. Kar se tiče enakega obravnavanja, mislim, da za, za nas to ne bi smelo biti problematično, govorim seveda o pogojniku, kar se tiče uh, predloga spremembe 12 ki je zelo pomemben predlog za poročevalca. Tudi za, kar se tiče 8 in 4, verjamemo, da so tu možne tehnične rešitve. Predlog spremembe 13 o socialnih pravicah je nekoliko bolj problematičen. Tukaj bi rad povedal, da, je, da predlog komisije zagotovo ni nekaj, kar bi si gospod poročevalec želel in to je tudi včeraj povedal. Ampak treba je vedeti, da trenutno stanje ni dobro. In kar se tiče trenutnega stanja, je predlog komisije tak, da vsebuje že nekaj jamstev za delavce migrante. Torej, to je že nek korak naprej glede na trenutno stanje. In to je že tudi plot kompromisa med tem, da izboljšamo stanje, kar se tiče enakega obravnavanja in hkrati, da vendarle se uvedejo neke omejitve, proračunske omejitve na ravni držav članic. Torej, rešitev, kar se tega tiče, bo zagotovo kompleksna, kajti nekatere države članice imajo, uh, torej so uh, uh, prispevki odvisni uh, ponekod samo od stalnega prebivališča, drugot je drugače. Torej, uh, te stvari so kompleksne, uh, če so pravice povezane samo z prebivališčem, je to drugače kot drugot Eh, torej kot, če to primerjamo samo z, eh, z celotnim številom aktivnih delavcev. Vsekakor se bomo trudili priti do kompromisa med temi nasprotujočimi si morda težnjami, hkrati pa je treba vedeti, da imamo mandat Evropskega sveta, torej sveta, da do leta 2013 revidiramo tudi zakone o imigraciji, o eh, priseljevanju. Torej, do 2014 moramo to narediti in eh, to bo to, torej stvari bodo šle tudi v tej smeri v prihodnih letih. To sem želel povedati v tem trenutku. Hvala lepa. Gospa Lambert, ne še vedno ni tukaj, tudi druga kolegica, ne torej gospod Serkas, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Naj se najprej zahvalim predstavniku komisije za povedano. Veseli me, da je bil dosežen napredek glede predlogov sprememb 4, 8 in 12. Eh, za enkrat še nisem eh, obupal na tem, da bi lahko prišli do kompromisnega predloga glede 13. Eh, člena. Seveda razumem, kakšne težave lahko nastopijo v državčnih državah članicah zaradi eh, težav, ki so lahko povezane z mojim predlogom sprememb. Eh, morda bi tukaj zahtevali eh, večje, eh, strože kriterije, kot so običajni kriteriji. To lahko poseže tudi na področje socialnih pravic. Teh nisem želel razširiti, nisem želel tukaj kršiti načela subsidijarnosti. Nisem želel tudi kršiti stvari, ki so veljavljene v državah članicah zaradi tega, kar moramo spoštovati njihov sprejeti Eh, socialni sistem, vendar pa moramo uveljavljati tudi načelo nediskriminacije. Naj na zadnje eh, bo to upoštevano tudi v prihodnih direktivah, v prihodnih eh, zakonodajnih dokumentih. Pripravljeni bodo različni zakonodajni instrumenti, ampak to so zadeve, ki jih lahko obravnavamo v naslednjih dneh. Če se sedaj lahko odzovem tudi na eh, finskega kolega od včeraj in gospod eh, Reuter, naj povem, da kot je povedala komisija, eh, je vsebina pravic ostala nespremenjena, zaradi tega, ker je to del nacionalne suverenosti. Vse, kar se je spremenilo, pa je, da, nek, da moramo zagotoviti, da ima eh, nekdo, ki živi in dela v neki državi, eh, enake pravice kot tisti, ki eh, dela v tej državi in je državljan te države. če bi se tukaj izuzelo socialno uh, varstvo in uh, pravico do nadomestil, bi kršili socialno varnost. Ne vidim nobene raz, eh, nobenega razloga, da bi tukaj izuzeli uh, recimo uh, nadomestilo za uh, družino uh, oziroma nadomestilo za. Uh, za stanovansko, eh, stanovansko nadomestilo, ko nekdo izgubi eh, službo. To so vendarle temeljne pravice, s katerimi želimo izboljšati stanje, ki je zaenkrat posebno neupravičeno. Dejansko moramo poiskati način, da bi to korektno uredili. Poslati namreč moramo um, sporočilo evropski, uh, evropskim državljanom, uh, da bodo ti vedeli, da bo to rešeno v prihodnje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Do 24. marca je čas za uh, predloge še tukaj in od tega dneva naprej pa potem bomo razpravljali o predlogih sprememb. Vse je tako. Na mojem listu to ni zapisano, zato tega ne morem povedati. Torej, razprava bo 27. aprila o tem in glasovanje 28. aprila, kar eh, sicer ni ravno idealno, ampak ker imamo pač takšen dnevni red, bomo postopali tako. Pojdimo zdaj na elektronsko na, na glasovanje. Začnemo z glasovanjem v zvezi z mnenjem gospe Bastos, kar se tiče Evropskega sklada za regionalni razvoj in drugih skladov in poenostavitve nekaterih zahtev nekaterih določb. Glede na dobro sodelovanje z odborom regij, eh, lahko rečem, da zdaj ne bomo šli na kritično točko, ki je sicer eh, bila problematična, ki bi lahko nam naredila problema, probleme. No, kar se tiče prvega do za, torej gremo prvi, prvi člen, četrta točka, točka A. Proti ni sprejeto. Eh, Predlog spremembe 16, kdo je za, gospod Kosa, proti sprejeto. Predlog spremembe 17, gospa Kreto, za, proti. Mislim, da je to zavrnjeno. Torej, kdo je za? Poglejmo. Imate vsi svoje kartice, gospa in Figiredo in jaz je nimava. Tudi jaz sem za, dobro. ste lahko vsi glasovali. Še podpredsednica. Prva podpredsednica mora glasovati. No, ste lahko vsi glasovali. Glasovanje zaključeno. 19 za sprejeto. Številka 18, gospa, od, eh, predlog gospe Kretu, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 19, gospod Šreder za, proti, preverimo, torej predlog spremembe 19. Glasujemo. Jaz glasujem za, ste lahko vsi glasovali, konec glasovanja. 21 proti, torej zavrnjeno. Gospod Klark, izvolite. Nimam kartice, dobro, potem mi boste povedali, kakšno je vaše stališče. Predlog spremembe 20, gospa Šreder, za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, poročevalec kdo je za, proti vzdržanju, očitno sprejeto, številka 21 za, proti vzdržanju, sprejeto. Predlog sprememb 22-23 sta enaka, kdo je za, proti vzdržanju, sprejeto, enako 24-25, kdo je za, proti vzdržanju, sprejeto, številka 26, kdo je za, proti sprejeto. imamo novo uh, uvodno določbo, torej kdo je za to pred predlog spremembe, popravljeni predlog spremembe 9, ta je zdaj sprejet. Uvodna določba 1, gospa Künc, predlog spremembe 5, za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6, k uvodni določbi dve, gospe Gönc za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7, gospe Sipl za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8, gospa Vidzoto za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 uh, eh, je brezpredmeten imamo številko 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2. Torej številka 2 poročevalca. Kdo je za? Proti. Torej to je sprejeto. Številka 12, gospa Mesner, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Številka 3, poročevalec. Ta je brezpredmeten. Imamo potem še predlog spremembe 11, gospe Sipl. To je sprejeto. 11, gospe Sipl, sprejeto. In številka 14 je brezpredmetna. Ne. 14, Ne, lahko glasujemo. Kdo je za, proti vzdržani, tudi ta je sprejet. Potem še celotno besedilo z elektronskim glasovanjem. Vi ste glasovali proti, dobro. Dva. Glasovanje je zaključeno. 32 za, 2 proti in en vzdržan glas. Mislim, da lahko čestitamo gospe Bastos. Dobro, gremo naprej na mnenje gospoda Kristensena eh, v zvezi z kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in tako naprej, politike prejemkov skupaj z odborom Ekon. Kdo je za predlog sprememba 14, sprejeto 15, tudi poročevalec, sprejeto 16, sprejeto 17 istega avtorja, številka 17. No, bom šla nekoliko počasneje. Bom šla s počasnejšim vlakom. Torej 17 za proti vzdržanju sprejeto, 18 istega predlagatelja. 18. Kdo je za? Gospod Elmer, Helmer. Kar pravite, da je nekaj sprejeto? Ne, ne, ni res. Morda je uh, tolmač. Ne, vi, vas sem slišala, kdo je za sprejeto. Niste niti nadaljevali. Se opravičujem in se bom popravila. Uh. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti. Gospod Helmer je proti. Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 53 gospoda Mana za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 19 je brezpredmeten. Gremo na 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 prav tako poročevalčevo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53, gospoda Ljarika in gospe Cimer, kdo je za? Torej 55, ne 53. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Predlog spremembe 23 za. Kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno? številka 56, gospod Jarik, gospa Cimer, za proti vzdržani, to je sprejeto. Predlog spremembe 24 je brezpredmeten in gremo na 57, kdo je za, proti, tu pa stvari niso jasne, torej 57, kdo je za, gremo na elektronsko. Gospod Klar, kako glasujete proti za? ste lahko zdaj vsi glasovali, glasovanje je zaprto, je končano. 24 za, pravzaprav 25 za, 13 proti, to je torej sprejeto. Predlog spremembe 25 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 58. Torej 58, kdo je za, gospa Deli, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 59, gospod Deli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 60, gospod Lojarik in gospod Cimer, torej 60, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27, poročevalca, je brezpredmeten. 28 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 29, predlog poročevalca za, proti, številki 29, vzdržani, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 61, o tem moramo glasovati, gospod Ljujari, gospod Cimer, torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 62, gospod Deli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 30 poročevalca za proti vzdržani sprejeto. 63 gospedeli za. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Številka 31 poročevalca za proti vzdržani sprejeto. No, preverimo tole. Torej, številka 31, uh, eh, glasujemo. Gospod Clark, vi ste proti? Devetindvajset za, devet proti, to je jasno sprejeto. Številka 64, gospoda Popakisa, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 65, gospedeli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo na številko 32, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 66, 66, gospod Beli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kar se tiče predloga spremembe 31, imamo ustni predlog spremembe, ki, po katerem moramo potem brati eh, predlog spremembe tako, Torej uporabljamo should, ne pa shall. Bi morali na mesto morajo, bodo morali. Torej imamo besedo should, če ni nikogar, ki je proti temu. Torej spremenjen predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto. Predlog spremembe 34, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto. 35 istega avtorja za, proti, vzdržani preverimo. Konec glasovanja, to je 20 za, 18 proti, številka 35 je sprejeta z dvema glasovama večine. Predlog spremljajo 67, gospod Deli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 36 za proti vzdržani sprejeto, številka 37 za proti vzdržani sprejeto, 38 poročevalca za proti vzdržani sprejeto, 39 prav tako predlog poročevalca za proti. Preverimo. 39 glasovanje, glasujemo. Ste lahko vsi glasovali, konec glasovanja, 8 in, torej 20 za, 18 proti, dva glasova za sprejem, sprejeto. 68 je brezpredmeten, imamo prvi predlog, številka 1, torej eh, za proti to je sprejeto. Torej, dve in štiri predloga sprememb sta enaka, kdo je za, proti, vzdržano, sprejeto, in številka tri, za proti vzdržani sprejeto. Smo pri uvodni določbi 4, imamo 5 skupin, ki so predlagali tukaj kompromisne predloge, imamo še uh, ustno spremembo oziroma predlog spremembo, naj preberem. Eh, torej imamo besedo internal tukaj, črtani sta bili integral in organization, dodana je beseda internal, torej ali je, kakšen, je kdo proti temu, ne. Torej, tako spremenjen predlog eh, spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, je zdaj sprijet. Kar se tiče, eh, torej drugi predlogi sprememb so brezpredmetni, pri uvodni dožbi 5, kdo je za predlog spremembe 44, to je zavrnjeno, predlog spremembe 45, gospoda Mana, imamo ustno dopolnilo, kjer dodamo na koncu, kot citiram, dodano je besedilo, for example, by the, US, by the use of the EFQM. Ne sprašujte me, kaj ta kratica pomeni. Kdo je za takšen dodatek, za takšno spremembo? Gospod poročevalec, izvolite. Morda bi morali dodati še mo model, za EFQM model. Gre namreč za model EFQM. Ali ni že M v EFQM za mo model, model? Morda bi bilo bolje, da, da izpišemo. Ja, tako je, dobro, naredili bomo tako. Pa bomo dali v oklepaj kratico EFQM. Gospod Lemejo. Če upoštevamo ustni predlog eh, sprememb, ali ne bi bilo smiselno, da nam nekdo pove, kaj pomeni ta kronim? Eh, Povejte nam, prosim, gospod poročevalec, kaj pomeni EFQM? Gre za model, ki ga lahko uporabljamo, ko ugotavljamo, kakšna je socialna odgovornost in ko načrtujete torej stvari na tem področju, gre za to vrsten model. Vprašanje je, gospod Helmer, tudi mene skrbijo te stvari, torej tudi meni ni vseeno. Smo dobro zdaj razumeli. M je torej model, model. E je najbrž equivalent, fair in tako naprej. Torej, zelo se moram truditi. A, truditi. Aha, smo našli. Torej, Torej, European Foundation for Quality Management model je to. European Foundation for Quality Management ali Evropska fundacija za nadzor kakovosti. No, veseli smo zdaj, da smo našli, kaj pomeni EFQM. Morda bi to lahko sprejeli, če ni nikogar proti. To bomo zdaj dopolnili, zato da bo jasno, kaj ta kratica pomeni. Kdo je za Predlog spremenja gospoda Mana, kdo je proti, vzdržani, torej je sprejet. Z EFQM plus še dodamo besedico model, ki ga pojasnimo. Predlog spremenja 5, poročevalce je brezpredmeten, predlog spremenja 46 prav tako, potem pa še uvodna določba 5a. Imamo kompromisni predlog B, ki ga predlagajo tri skupine. Kdo je za ta kompromisni predlog spremembe B? za, proti in vzdržani, to je zavrnjeno. Ne vem, če, če to vidite, ampak zadaj se dogajajo zanimive stvari. No, gremo naprej. Gospod Clark, izvolite, ste želeli nekaj povedati proti? Ja, to je. Ja. Ali ste lahko vsi glasovali? Poglejmo, kako je ste glasovali 15 za, 23 proti, to je torej zavrnjeno. Številka 45, ne, oprostite, 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 48, gospod Deli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem kar se tiče uvodne določbe 5, še vedno predlog spremembe 7, poročevalca za proti vzdržani zavrnjeno. Potem tri skupine so predlagale kompromisni predlog spremembe C v zvezi z uvodno določbo 5, kdo je za proti vzdržani, to je sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 49 gospoda Popakisa, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Še vedno vodna doložba 5. Kompromisni predlog D, ki ga je predlagalo 5 skupin. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In govorimo tukaj o vodni dožbi 11 in predlogu spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna dožba 12, kompromisni predlog E, ki ga je predlagalo pet skupin, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto. Potem uvodna ložba 26, oziroma predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani. Kdo je za? Kdo je proti, zdržani, to je očitno sprejeto. Celotno besedilo z elektronskim glasovanjem petintrideset za štirje proti, torej to je sprejeto. Nous en venons au vote euh, de l'avis de Monsieur euh, Le Yarik. Zdaj pa poročilo gospoda L. Jarika o deontoloških vprašanjih glede upravljanja družb. Très bien. Alors, au paragraphe. Dobro, torej, prvi odstavek. Tukaj imamo kompromisni predlog B, ki so ga predlagale štiri skupine. Kdo je za? No, to bi morali sporočiti, preden smo začeli. E, kdo je za kompromis B? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospa Len, Ja, zelo težko je bilo s temi kompromisnimi predlogi, dobili smo jih zelo pozno in niso bili na voljo v drugem jeziku kot v uh, francoščini. In, uh, zato pač sporočam, da se bom zdržala pri vseh teh glasovanjih, ker nismo imeli možnosti tega, teh besedil preučiti in zato zelo težko glasujemo o tem. Dobro smo si to zabeležili. Potem eh, drugi odstavek, kompromisni predlog C, ki so ga predlagale štiri skupine. Kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 gospoda Koferatija, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 istega avtorja. Bomo preverili 16, pravi predsednica. Gospod Klar, gospa Figerena. Torej, ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Ste zamudili? Ne? Dobro? Dobro, vsi se glasovali, konec glasovanja. 18 za, 22 proti. Torej, ta predlog ni sprejet. Potem pri tretjem odstavku imamo kompromisni predlog D, ki so ga predložile štiri skupine. Torej, kompromisni predlog te v zvezi s tretjim odstavkom. Vložila so ga štiri skupine, torej kdo je za, proti, držani, sprejeto. Potem pa imamo predlog spremembe 11, ki ga je vložila gospa Deli. In tukaj moramo glasovati. Eh, in sicer glasujemo samo o drugem delu predloga gospe Deli. Ta je namreč združljiv s kompromisnim predlogom D. Prebrala vam bom natančno besedilo, če ga bom našla. Torej. da bo vsem jasno, o čem glasujemo. Torej, tisti del, o katerem je potrebno glasovati, zahteva, da podjetja, ki eh, ne sodelujejo, so podvržena sankcijam in sicer ne smejo dobivati pomoči držav članic in Evropske unije. Kdo je za? Torej, drugi del predloga spremembe 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ta predlog je zavrnjen. Potem sledi kompromisni predlog E, ki so ga vložile štiri skupine. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 27 predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti odstavek, predlog 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, predlog 30 je združljiv, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. predlog gospoda Ljarika, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog 32. gospod Deli, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Šesti odstavek. Predlog 33. Tukaj gre za izbris. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Glasujemo. Gospod Clark, vi ste proti, gospa Figueredo je tudi proti in tudi jaz. Glasovanje je končano. 23 za, 17 proti. Ta predlog je torej sprejet. Po šestem odstavku imamo 36. predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedmi odstavek, predlog spremembe 37 BZA, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 38 je združljiv, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Osmi odstavek, 39 je predlog spremembe, poročevalce, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40, gospoda Koferatija, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 41, Bald, Baldaser in Meissner, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek, predlog spremembe 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po devetem, 43. predlog, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 44 gospedeli, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 45 gospoda Sogorja, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 46, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem uvodna izjava A, predloga 1 in 2, ki sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem eh, kompromisni predlog A ki so ga vložile štiri skupine, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa vodna izjava B. In sicer predlog spremembe 8 gospod Sipel, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Eh, deveti predlog je združljiv, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava E, predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo elektronsko o celotnem besedilu. Gospod Clark je proti, gospa Figueredo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 31 glasov za, 4 proti, 5 vzdržanih. Čestitamo torej poročevalcu, gospodu Liariku. Prišli smo do zadnjega glasovanja danes do povdne. Gre za mnenje gospoda Koferatija o dolgoročni vzdržljivosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo. Pri prvem odstavku imamo kompromisni predlog A, ki ga je vložil poročevalec, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Po prvem odstavku predlog 7b5, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Gospod poročevalec, imate besedo. Danes to povdne je me je skupina Alde prosila, da bi imeli ločeno glasovanje v zvezi s tem predlogom spremembe. E, temu ne nasprotujem in e, lahko torej glasujemo na tak način. Za kateri predlog spremembe tukaj gre? Gre za prvi del Želite torej glasovanje po delih pri petem predlogu spremembe? Ste to imeli v mislih? Dobro. No, kot rečeno, nič nimam proti temu glasovanju po delih. Dobro. Uh, prosim, da poveste, kje se torej razdelito besedilo na delek. Torej, prvi del se konča s stavkom. Until the unemployment rate has gone down considerably and sustainably. Uh, torej, dokler stopna brezposobnosti bistveno ne upade. Uh, in potem drugi del pač do konca stavka e, v zvezi s socialnimi sistemi. Uh, Eh, želel sem sicer, da o tem glasujemo v celoti, ampak nimam nič proti temu, da tukaj glasujemo v več delih. Dobro. Torej, glasujemo po delih. In sicer prvi del predloga spremembe 20 do dokler eh, stopnja brezposobnosti bistveno ne upade. Kdo je za prvi del? Kdo je proti, kdo se vzdrži? Prvi del je sprijet. Zdaj pa glasujemo o drugem delu, to je preostali del besedila. Eh, kdo je torej za drugi del? Proti? Tudi drugi del je sprejet. Zdaj imamo predlog spremembe 36, eh, gospod Figueredo, kdo je za, proti, eh, zdržani sprejeto, številka 7, kdo je za, proti, zdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 8. Eh, za, gre za podnaslov, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Pri drugem odstavku glasujemo o kompromisnem predlogu B, ki, ga, ki ga je vložil poročevalec, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek, eh, kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 20 za, 18 proti, 2 vzdržana. Kompromisni predlog C je sprejet. Po tretjem eh, odstavku imamo 16. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Ni jasno. Bomo elektronsko preverili, gospod Clark. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 24 glasov za, 13 proti, 3 je vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 21 pročevalcev, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem 22. predlog, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog E, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu 723, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. predlog je združljiv, kdo je za proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 25 gospoda Koferatija, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Šesti odstavek, 26. predlog gospe Figueredo, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 27. kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 28. predlog je zdrž, združljiv, torej kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 29. to je pod eh, naslov, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Gospod Clark je proti, ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 18 za, 19 proti, 3 je vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Torej, preverjamo 30. predlog spremembe. Ste vsi glasovali? 23 glasov za, 17 proti. Ta predlog je torej sprijet. Rečeno mi je, da so ostali predlogi združljivi, torej lahko o njih glasujemo. 31, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. 32 gospe Len, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 33, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverili bomo, torej preverjamo številko 33. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 21 glasov za, 20 proti, sprejeto z enim glasom večine. 34. predlog gospoda Koferatija, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Osmi odstavek, 35. Eh, predlog, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 36. Tukaj imamo še ustni predlog strojmi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po osmem odstavku 37. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39. kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 40, ko spelin je združljiv, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa elektronsko glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo torej. Gospod Klerk je proti, gospa Figueredo se vzdrži. Glasovanje je končano. 34 glasov za, 5 proti, 2 vzdržana. Čestitamo pročevalcu. arrive. Euh, nous en venons au point 15 euh, de l'ordre. Euh, številka 15 na našem dnevnem redu danes je pred nami in prosim podpredsednico gospodo Lin, da predstavi to študijo oziroma da uvede to točko. Hvala. <laughs> Uh, Prejdemo torej na študijo. Zaprosili smo za študijo, zato da bi imeli pregled eh, nad eh, tem, kako se je razvil socialni program od, eh, kon, od konca 1990-ih let do takrat, ko so bile sprejete socialne agente, pri katerih je Eh, Evropski parlament tudi odigral aktivno vlogo. Predala bi besedo gospodu Wernerju Eichhostu, ki prihaja iz Inštituta za študijo dela, ki bo predstavil študijo na kratko. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in člani odbora. Rad bi se zahvalil za to priložnost, da lahko predstavim izsledke naše študije o socialnih agendih, agendah iz eh, konca 90-ih let prejšnjega stoletja in, leta, in po letu 2000. Pripravili smo štand, študijo eh, skupaj z mojimi kolegi, eh, poleg mene je tukaj Barbara in eh, še Michael Kenzija, ki ravno tako dela na Inštitutu za študijo dela v Bonu v Nemčiji. Pripravili smo študijo na željo parlamenta. Pripravil sem uh, tako ž, prosojnice in izročke, pa tudi uh, samo študijo. Prosim, eh, da tisti, ki želijo oditi iz, uh, iz seje, da to storijo čim prej, zaradi tega, ker je sicer to precej nespodobno dogovornika. Mislim, da, se, da vsi dobro poznate to študijo, v glavnem poznate vsebino, ta vam je tudi na razpolago, če si želite podrobneje ogledati. Radi bi pa izkoristili to priložnost, zato da predstavimo glavne izsledke, da od njih tudi razpravljamo z vami. E, saj želimo razpravljati tudi o vlogi Evropskega parlamenta na področju socialne politike. E, najprej vam bom povedal malce več o kontekstu in o ciljih eh, same študije. Potem bomo prišli na evropsko socialno politiko in bomo pogledali, kakšno trenutno stadje. Govorili bomo pa tudi o vlogi Evropskega parlamenta v sklopu naše predstavitve. Glavni cilj te študije je bil ta, da bi spremljali eh, razvoj evropskih socialnih politik in da bi videli, kakšna je vloga Evropskega parlamenta znotraj tega. Še posebej smo si pogledali socialne agende, ki so pokrivali leta 2000 do 2005 in 2005 do 2008. Pogledali smo tudi, kaj je bilo eh, obelodanjeno v teh socialnih agendah. Primerili smo to s tem, kar je bilo doseženo. Eh, pri tem naj bi Evropski parlament sodeloval z drugim drugimi um, evropskimi telesi in socialnimi partnerji. Naj vam uh, povem, da ste pridobili tudi izročke, kjer je dan kratek pregled o glavnih razvojnih dogodkih, ki smo jih preštudirali. Uh, ti so potekali od konca 90-ih let prejšnjega stoletja do, do prvih let tega stoletja. Takrat uh, smo eh, začeli graditi na podlagi obstoječe zakonodaje in tudi znotraj konteksta Lizbonske strategije, ki je uvedla mehko zakonodajo, eh, pristop mehke zakonodaje, ta je postal pomembnejši, kot je bil poprej. Tako da je vloga zakonodajalca se malce eh, skrčila, eh, vendar pa je vse eno šlo za določen vpliv do, določ, do zadnjega časa. V našem poročilu boste predvsej podrobno lahko prebrali o raznih zakonodajnih in mehkih ukrepih, ki so bili sprejeti v sklopu socialne agende v obdobju 2000-2005, pa tudi leta 2008. Tukaj vidimo, da je dejansko od 2000 eh, do 2005 potekala faza močnega zakonodajnega delovanja. Eh, leta 2005 se je sicer osredotočilo na prenovitev Lizbonske strategije, eh, vendar od tam naprej se je poglabljalo v odnose med delodajalci in eh, delojemalci, socialni odnosi so postali pomembnejši in tudi druge teme so postale spet pomembnejše. Na podlagi razgovorov, pa tudi na podlagi opravljene raziskave smo gotovili, da je sedaj malce težje stanje. Eh, po letu 2005 je težje stanje, kar zadeva zakonodajno delovanje, zaradi tega, ker od takrat naprej je vse bolj heterogeno delovanje zaslediti sploh v evropskem svetu, zaradi tega je postalo zakonodajno delo neprimeno težje. Opazili pa smo tudi, da Evropski parlament ima vse večjo eh, vlogo, eh, tudi kar zadeva zakonodajno delovanje. Najbrž se spomnite še sploh, kakšno je bilo delovanje Evropskega parlamenta parlamenta, ko se je spremela direktiva o storitvah. Ehm, agenda leta 2005 je eh, še bolj širše zagotovila in odprla delovanje na evropski ravni. Upoštevalo so se tudi spremembe v, socialnem, eh, v socialni realnosti. Eh, Razširili so tudi področje delovanje, eh, ne toliko za zakonodajno delo, ampak za odprto metodo koordinacije in za mehko eh, pravo. Na agendo pa so bile uvrščene tudi teme, ki do takrat še niso bile izpolnjene. Tako da se potem naš prvi del študije zaključi z oceno tega, kar je bilo doseženo v zadnjih 10 do 15 letih. Kar je razvidno iz študije je, da je zakonodajni proces eh, ovirala heterogenost Evropskega sveta, še posebej potem, ko se je Evropska unija razširila na nove države članice in ko je sestava Evropskega sveta postala eh, precejšnja ovira za sprejemanje nove zakonodaje. Seveda to pomeni tudi, da je sedaj eh, bolj utrjeno stanje statusa quo, sploh glede določenih eh, zakonodajnih določil, da je težko spremeniti zaradi tega, kar nekaj časa stvari ostajajo odprte, še posebej, kar zadeva prenovitev eh, direktive o delovnem času, pa tudi, kar zadeva razpravo o morebitnih eh, spremembah direktive o napotenih delavcih. Tako da je dejansko zelo težko skozi komisijo spraviti ali pa tudi skozi Evropski svet spraviti predloge za več um, uh, tvornega delovanja. Uh, komisija je, se malce bolj obotavlja pri, um, pri uh, začenjanju raznih zakonodajnih postopkov, pri katerih morate jasno sodelovati z Evropskim svetom. Tako da gre torej za obdobje, kjer se je poskušalo bolj izvajati in izpiliti obstoječe formulacije, eh, obstoječo um, eh, zakonodajo. Eh, v tem času pa je pridobil Evropski parlament več vloge in na to se je tudi komisija začela bolj osredotočati kot v preteklosti. S kolegi smo gotovili, da je prišlo do precejšnjega napredka, kar zadeva direktivo o agencijah za, za začasno zaposlene. Eh, pred kratkim je prišel tukaj do precejšnjega preboja, eh, ki je bil uspešno izpeljan skupaj s socialnimi partnerji. Eh, tematsko gledano lahko vidimo, da se je sicer socialna politika razširila, ampak vseeno zakonodajnega dela je bilo v zadnjem obdobju manj kot poprej na 11. Eh, prosojnice. Vidite, na 11. prosojnici najdete kar nekaj um, še nezaključenih vprašanj, ki se jih še obravnava, ker še potekajo pogajanja, ki bodo potekala tudi v novem eh, mandatnem obdobju komisije. Eh, še vedno se bo razpravljalo o direktivi o delovnem času, kar nekaj se dela tudi na, o Eh, pri snežnih delavcih in o prenosih podjetja. Potem se govori tudi o prenosljivosti um, pokojnin. Um, še vedno se ukvarjamo tudi z direktivo na potenih delavcih. Eh, poskuša se tudi na novo tolmačiti um, posamezna določila tudi strani Evropskega sodišča. Potem imamo tukaj pravice eh, bolnikov v čezmeni zdravstveni oskrbi. Eh, govorili in govorili bomo eh, še o zdravju in varnosti nosečih delavcev. Pogledali si bom ponovno starševski dopust. Eh, enako obravnavo, minimalne standarde, minimalne plače, zaščito na tem področju, nove oblike zaposlovanja, eh, posamezne eh, odpustitve in odpovedi izdela in tako naprej. To so razne stvari, ki zaenkrat še niso bile obravnavane. Kaj pa je bilo storjeno v preteklosti? Pogledali smo si na podlagi razgovorov in raziskav, kakšna je bila vloga parlamenta. Kar vas morda zanima je, da je parlament postajal, postal vse pomembnejši, da ima vse večjo moč, vse večje kompetence v zadnjih desetletjih. Eh, seveda je to prišlo na podlagi, do tega prišlo na podlagi različnih sprememb v pogodbah. Eh, kompetence parlamenta se vidijo v različnih instrumentih, pa tudi um, horizontalno in vertikalno. Eh, seveda je za parlament najmočnejše orodje, orodje eh, soodločanja. Evropski parlament pa je seveda odvisen od eh, pripravljenosti komisije, da pripravi zakonodajne predloge. Ponavadi je težko pripraviti komisije, da nekaj stori, če ni pripravljena podpreti določenih tem, ki pa so za druge pomembne Ugotovili smo, da je Evropski parlament ključnega eh, pomena, če ga podpre nekaj ali pa vsaj dovoljšna večina uh, Eh, vlad, držav članic in socialnih eh, partnerjev. Eh, to se je zgodilo pri direktivi o storitvah, kjer je bil Evropski parlament močno vključen in je močno vplival tudi na končno verzijo sprijete direktive. Kot pa sem že povedal, sta zagotovo področji, kjer je parlament malce zapostavljen področje socialnega dialoga in odprte metode koordinacije. Vendar pa lahko eh, parlament eh, še vedno eh, nekaj stori na področju osnovnih zakonodajnih Eh, aktov. Eh, možno je tudi vzpostavljati zavezništva z drugimi akteri, ne samo znotraj parlamenta, eh, znotraj različnih odborov, različnih poslanskih skupin, ampak tudi z deležniki zunaj parlamenta, kot so vlade države članic, kot, so, kot je Evropski svet, komisija, socialni partneri. Seveda je pa tukaj tudi ključnega pomena vloga, ki jo imajo poročevalci. Ti seveda tudi na informalni ravni sodelujejo s predstavniki komisije in sveta. In to so zagotovo elementi, ki so ključni. Poročilo razpravlja tudi o vlogi socialne politike znotraj konteksta Lizbonske agende. Zavedati se seveda moramo, da prihaja do nekakšne napetnosti med um, Lizbonsko agendo, ki je uh, politično naravljana in celi socialne politike, vendar pa moramo reči, da med njima ni velikanske temeljne razlike, tako da eh, večinoma sta sestavljeni iz Eh, področjih, kjer so kompromisi eh, možni in ki ne gredo na račun socialne razsežnosti. Seveda se lahko zavedamo tudi, da so nacionalni socialni modeli precej različni med seboj in da eh, je morda smiselno tukaj postopiti eh, z mehkimi ukrepi, tako da eh, države članice imajo nekako skupno eh, usmerjenost na področju zaposlovanja in tudi na področju sociale. Zato mislimo, da je najprimernejši pristop odprta metoda koordinacije, tako da se države članice usmerijo v isto smer, vendar pa se moramo pri tem zavedati, da obstoječa kriza eh, ogroža ta proces. Eh, zagotovo bo se odražala tudi na novi agendi 2020, eh, ki jo lahko pričakujemo v tem letu, tako da bo potem potrebno malce izpiliti in uskladiti stare instrumente, tako da bomo lahko okrepili učinkovitost evropskih strategij. Naj napovem tudi, da trenutno pripravljamo eh, projekt, kjer analiziramo stabilizacijo eh, in učinek LET na eh, politiko na trgu dela in socialno, politiki, eh, in socialno politiko. Tukaj bomo analizirali ne samo stroške, ampak tudi koliko to trka dela znotraj krize, da bomo videli, kaj se lahko pojavi, kakšne eh, nevarnosti, recimo nevarnosti dolgotrajne brezposelnosti ali se lahko brezposobnosti se lahko pojavijo znotraj posameznih držav članic. Naj ob koncu uh, predstavim različne namige, različne um, sugestije in zamisli glede tega, kje bi lahko parlament kaj pridobil. Najprej naj povem, da se strinjamo, da so zelo pomembni notrni postopki znotraj Evropskega parlamenta. Evropski parlament je vedno bil najuspešnejši takrat, ko je bil koherenten, ko je bil znotraj sebe povezan, ko so se povezale skupine pa tudi odbori. Evropski parlament lahko tudi bolje vpliva, ko, eh, zaradi tega, ker eh, eh, lahko vpliva na sprijetje proračuna, tako da lahko takrat ehm, pritisne malce tudi na to, da se sprijemajo določeni cilji znotraj socialne politike. Pomembno pa je tudi usklejevanje z drugimi akterji. Evropski parlament bi eh, lahko eh, bil bolje vključen v odprto metodo koordinacije, še posebej v zgodni fazi, tako da bi eh, lahko bil spostavljen bolj intenziven dialog, še posebej z Evropsko komisijo. Eh, dobro bi bilo, da bi Evropski parlen bil vključen, še posebej, eh, kar zadeva socialno politiko od samega začetka. Evropski parlament lahko jim pritisne na Evropsko unijo eh, tudi tako, da sam začne z raznimi zakonodajnimi prostopki, tako da mogoče bo na ta način laže eh, naslovil eh, določena vprašanja. Evropski parlament lahko tudi izvaja svoj vpliv eh, s pomočjo svojih pristojnosti na področju proračuna. Pomembno je tudi, da vzpostavlja zavezništva z drugimi um, deležniki, to je nad vse pomembno. Pomembno je, da vzpostavi delovni dialog tako s komisijo kot svetom, tako na formalni in neformalni ravni z državami članicami, z nacionalnimi parlamenti, socialnimi partnerji in seveda eh, tudi s civilno družbo in nevladnimi organizacijami. Na ta način lahko um, podpre uh, in eh, spelje določena, uh, določena vprašanja še posebej, ko gre za vprašanja, kjer eh, lahko pridobimo večjo pozornost naših državljanov. Prihodnost evropske zakonodaje eh, bo zagotovo pomembno prihodnje. Tukaj sta nekatera vprašanja še odprta. Morda bomo na nekih področjih lahko pričakovali več napredka kot na drugih, ampak kot sem že povedal, eh, je potrebno, da eh, Evropski parlament tesneje delovno sodeluje z Evropsko komisijo in svetom. Eh, trenutno špansko predsedovanje želi zaključiti z delom na socialni agendi, kar pomeni, da bo letos eh, nekaj tem postalo temeljnih, prepravlja pa se tudi novo socialno agendo in Evropski parlament bi moral na njo poskušati vplivati že od samega začetka. Eh, bolj nasplošno naj povem, da smo med študijo ugotovili, da obstaja splošna potreba, da se eh, pojasni, kakšna je vloga eh, tržnih načel v primerjavi z upoštevanjem socialne politike. Tukaj vidimo, da obstaja prirojena napetost znotraj. Eh, integracijskih procesov. Potrebno pa je tudi opredeliti eh, področje trga in tudi področje socialne politike. Obenem je treba jasneje definirati, kaj so eh, državne um, državne naloge, katere so različne varovalke za uh, storitve. Uh, kar nekaj je bilo storjeno na področju direktive o storitvah, eh, ampak eh, podobno bi moralo veljati tudi za napotene delavce in tudi za eh, druga področja. Ne drzdemo si trditi, da so uh, socialne politike in politike trga dela uh, v nekem konfliktu z, drug, z drugimi dinamikami. Uh, vidimo, pa, da, vidimo namreč, da je tukaj zmožno, možno spostaviti določene konvergence tako da se po eni strani zagotovi socialno kohezijo, obenem pa se podpira gospodarsko dinamiko. Pomembno bi, da bi uh, vzpostavili neke minimalne standarde in uh, nacionalne varovalke, sedaj, ko eh, postaja eh, skupni trg še bolj integriran. Ta naj upošteva tudi socialno plat. Tako sem prišel do eh, zaključkov. Evropa 2020 se bliža. Vidimo že na obzorju. Strategija, ki je pred nami, je podobna Lizbonski strategiji, ukvarja se z zaposlovanjem, zmanjševanjem rež, eh, revščine, eh, z izboljševanjem znanja, veščin in spretnosti. Vse pomembnejša eh, postaja pa tudi tema vodenja in upravljanja ki omogoča tudi izvajanje na nacionalni ravni. Govorim o izvajanju eh, in doseganju dogovorjenih evropskih ciljev. Evropski parlament eh, bi se moral tukaj truditi za zagotovitev eh, politične koherence, še posebej, kar zadeva področje ekonomije, sociale in okolja. Moral bi pa tudi doseči, da bi se države članice verodostojno zavezale za doseganje cilja. Pri prihodnji usmerjenosti se lahko bolj osredotočimo na bolj v prihodnost usmerjene trajnostno naravnane socialne politike, kot so izobraževanje, um, uh, varstvo otrok, prožna varnost, um, aktivacija delovne sile, njihova mobilnost in tako naprej. Nasplošno vidimo, da ima Evropski parlament močno vlogo, ko lahko vpliva in spremlja um, evropsko agendo reforme in to od samega začetja, vendar uh, pri tem bi moral Evropski parlament imeti aktivnejšo vlogo znotraj odprte metode koordinacije. Evropski parlament bi moral zahtevati, da je bolje vključen uh, tudi na tistih področjih, kjer uh, se ne predvidevajo zakonodajni ukrepi, ampak uh, mehko, mehki ukrepi. Evropski parlament je tisti, ki lahko poveže kriterije na področju socialne politike in eh, odločitve o eh, proračunskih postavkah. Evropski parlament eh, ima večjo legitimnost. V tem trenutku naj povem, da so sploh socialne odločitve postale še bolj legitimne zaradi eh, krize in zaradi tega je možno tukaj doseči v prihodnosti tudi večji napredek. Najlepša hvala. Najlepši hvala za povedano. Preden odprem razpravo, naj vprašam sama tudi nekaj vprašanj. Pravite, da uh, uh, boste pripravili um, analizo uh, stroškov in koristi. Ali nam lahko več poveste? Govorili ste kar nekaj o odprti metodi koordinacije. Ali nam lahko malce več poveste o tem, kako bi lahko to izboljšali? Kar nekaj izmed nas misli, da eh, bi morali to storiti eh, da na področju socialne politike eh, s tem nismo dosegli, česar smo si želeli. Radi bi pa izvedeli, zakaj se je to zgodilo in kako bi lahko to izboljšali v prihodnje. Omenili ste tudi, da bi moralo priti do večjega usklajevanja med različnimi odbori v parlamentu. Menim, da kar dobro sodelujemo v različnih eh, parlamentarnih odborih. Eh, seveda pa bi bilo dobro, če bi nam povedali, ki mislite, da težave obstajajo. Ali ste upredelili eh, recimo pomankanje sodelovanja med določenimi odbori, Eh, odbori, ali ste morda opazili, da obstajajo odbori, ki med sabo sodelujo bolje kot nekateri drugi. To so moja vprašanja. Vem pa, eh, da ima nekaj vprašanj tudi gospod eh, Thomas Mann. Potem obredala besedo pa še tistim drugim govornikom, ki so zaenkrat za njo zaprosili. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi za poročilo. Na 13. strani je zelo dobro opisano, kaj kot parlamentarci potrebujemo. Imamo svojo moč, ki jo moramo izkoristiti in seveda imamo več možnosti, da izkoriščamo svoj vpliv, če sodelujemo. In, eh, Na področju socialne politike in zaposlovanja smo bili vedno pripravljeni na kompromise in to nam je pomagalo uh, da smo premostili razlike, ki smo jih imeli na začetku, ampak eh, na ta način torej smo uspeli spostaviti ne samo eh, neko dobro vzdušje, ampak tudi eh, precej uspešno postopanje na tem področju. Kar zadeva sodelovanje s socialnimi partnerji in z drugimi deležniki, to je seveda nujno, le na ta način eh, imamo eh, stik z realnostjo in eh, mislim, da je dobro, da se na to osredotočamo. Dobro je bilo, da smo ustrajali pri eh, zakonodaji rič, dokler nismo dosegli kompromisa. Eh, potem. Eh, Tudi kar zadeva pravila o, deželi, eh, o državi izvora, eh, Eh, pri direktivi o storitvah. Torej, eh, tudi tam so nekateri mislili, da je bistven eh, vpliv od zunaj, ampak ne. Vendar tudi kar zadeva proračun, marsikdo pravi, da bi morali biti bolj, bolj varčni, ampak ne, saj nismo hrnilnica. Mi moramo poskrbeti za to, da se denar porablja za tisto, kar je potrebno. Uh, Eh, zato moramo namenjati naprimer denar za to, da bodo mikrokrediti uspešni, za to, da um, bodo naprimer tako kot v Nemčiji socialna ministrstva lahko ponujala mikrokredite v višini 100 milijard evrov. Torej, tu so tisti odločilni rezultati. Uh, Eh, vprašanje, ki ga imam, pa je pravzaprav načelne narave. E, obravnavamo e, strategijo Evropa 2020 in to je vse skupaj zveni kot nekakšna birokratska e, direktiva o tem, kako je potrebno stvari izvajati, ampak potrebujemo načelne ideje, na podlagi katerih moramo delati. Ta strategija je zelo birokratsko usmerjen, ampak imam čutek, da tukaj manjka neka temeljna vizija glede tega, kaj želimo eh, s tem doseči. In morda eh, je tukaj pred nami še nekaj dela, preden bomo eh, dosegli napredek. In pa še zadnja pripomba. Imamo določena področja, kjer je vse skupaj zelo problematično. Čeprav veliko delamo. Naprimer, eh, izobraževanje. Tukaj je zelo težko vplivati na države, članice, ki pravijo, da vse same vedo bolje. Želimo ohraniti seveda subsidijarnost, si pa prizadevamo za večjo mero sodelovanja in eh, bistveno več je eh, držav, velik, bistveno preveč je držav članic, ki imajo zelo defenzivna stališča, ki ustrajajo pri svojem in tukaj moramo doseči premik, zato da se bomo na podlagi najboljših praks in eh, izkušenj učili eden od drugega in mislim, da eh, je tukaj bistveno premalo usklajevanja pri določenih državah, članicah in institucijah. Ampak eh, učimo se še in mislim, da če nam bo uspelo kot eh, Evropski parlament tukaj ljudi. Eh, nekako motivirati, eh, bomo lahko zelo uspešni. Hvala, gospod Cerkas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nadaljeval bom pravzaprav eh, tam, kjer je končal gospod Mann. Najprej naj se gostom zahvalim za opravljeno delo. Nisem uh, vedel, da ta študija obstaja, ampak nedvomno jo bom zelo podrobno prebral, kajti mislim, da je zelo dobro, da nekdo poleg nas samih zakonodajalcev ovrednoti to, kar se je dogajalo v zadnjih letih in da nam da ideje za to, kako naprej. Pa tudi, da nas opozori na naše pomankljivosti in na naše pozitivne vrline, kar zadeva eh, socialno politiko. Socialna politika je dejansko v srcu Evropske unije in poskrbeti moramo za to, da bomo imeli ravnovesje med eh, socialnim, okoljskim in gospodarskim vidikom. Zelo vesel sem vaših sklepov in v veliki meri se strinjam z njimi. Eh, vzpostavljamo strategijo za leto 2020 in eh, seveda tudi v v tem kontekstu ne smemo pozabiti na socialne razsežnosti. Naj povem, da sem vaš dokument samo na kratko preletel, ampak mislim, da potrebujemo vizijo in oceno socialne agende. Uh, ne samo kar zadeva deležnike, akterje in pravila, ki jih imamo. E, torej, ne gre samo za to, da je potrebno preučiti naše instrumente. V Bruslu imamo svet, komisijo in parlament. Mislim, da bi bilo dobro tudi, če bi se izvedla analiza tega, kaj e, ljudje na ulicah dejansko mislijo o nas. pravite, da je ključna politika zavezništev, da na ta način najbolje dosežemo svoje cilje. Imamo zavezništvo s civilno družbo, ampak. Morda bi lahko razmislili tudi o tem, kako evropski državljani gledajo na politike, ki jih proizvajamo v evropskih institucijah, ne samo na nacionalni ravni. Ni dovolj, da rečemo, da je evropski socialni model eh, zelo hitro. Združenje zelo heterogenih politik. Ampak kakšna je vloga razsežnosti skupnosti v samem razvoju Evrope? Ali ta povzroča težave ali odpira nove možnosti. Obstaja eh, dogovor med svetom in komisijo glede direktive o delovnem času, tudi parlament ima tukaj svoje želje in če ta instrument, ki smo ga spostavili, eh, Eh, v očeh državljanov ni pozitiven, potem očitno morda obstaja tukaj nek primankljaj. Uh, Mi živimo v svetu institucij, ampak pravi svet je pravzaprav tam zunaj. Ne gre samo za odnose med institucijami. Preučiti moramo tudi učinek, ki ga ima naše delo na življenje evropskih državljanov in delavcev. Morda so navdušeni nad tem, kar počnemo, ampak eh, vsakih pet let vedno znova ugotavljamo, da pravzaprav niti ne vedo, kaj počnemo. Ko pa vendarle izvedo, kaj počnemo, jim naše delo ni všeč. Torej, Eh, mislim, da je vaše delo zelo koristno kot uh, vodilo. Gre za oceno uh, šibkih in močnih plati. Bi bil pa ta dokument še bolj popoln, če bi kaj povedal tudi o tem, kaj državljani mislijo o socialni politiki, ki jo proizvajamo v evropskih institucijah. Najlepša hvala, gospa Harkinjen, zadnja govornica v tem krogu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama želim čestitati. Uh, Eh, avtorjem tega poročila samo na kratko sem preletela prvih nekaj strani, ampak vse skupaj se mi zdi zelo zanimivo in mislim, da se bo ta dokument izkazal za zelo koristnega. Imam nekaj komentarjev in nekaj vprašanj. Ravno kar smo ratificirali Lizbonsko pogodbo in eh, ena od zadev, ki jih izpostavljate v svojem poročilu, je, kako dosej pogosto obtičijo na ravni sveta. In zanima me, ali ste preučili uh, tudi to, kaj prinaša uh, večji del glasovanja s kvalificirano večino, ali bo to kaj spremenilo in ali bo na ta način lažje sprejemati zakonodajo. Mislim, da je to zelo pomembna točka in če se boste lahko na to odzvali, bom zelo vesela. Potem drugič. Kar precej govorite o odprti metodi koordinacije in uh, o tem, kako ni uh, obvezne udeležbe oziroma kako ni obvezno vključiti tudi parlamenta. Torej, očitno manjka nek uh, ustrezen. Uh, okvir glede pravil in zanima me, ali imate kakšne ideje o tem, kako bi lahko začeli vzpostavljati tak ustrezen pravni okvir in kaj lahko parlament pravzaprav stori za to, da bi bil proaktiven na tem področju. Ravno tako pravite, da če se zopet vrnem na odprto metodo koordinacije, da bi določeni minimalni standardi glede socialne države in so, eh, socialne zaščite eh, bili učinkoviti in da bi na ta način to mehko pravo postalo vendarle nekoliko bolj zavezujoče. In eh, razumem, kaj želite povedati, ampak zanima me bolj podrobno, kako si to predstavljate. Strinjam se z gospodom Serkasom, da potrebujemo uh, oceno naše socialne agende, ne samo instrumentov, potrebujemo oceno tega, kako to deluje in kako ljudje to zaznavajo. Včasih se ti dve plati zelo razlikujeta, ampak obe sta zelo pomembni. In pa še nekaj, uh, kar zadeva socialno politiko Evropske unije. Če pogledamo nazaj v 70. in 80. leta, so se uh, Eh, stvari začele zelo močno in eh, Berlin je pravzaprav takrat eh, začel s tem valom, ampak stvari so se od tedaj bistveno počasnile in to ste izpostavili tudi sami. In pa zadnja točka, glede katere vas želim nekaj vprašati in sicer pravite, da je moč parlamenta odvisna od pripravljenosti komisije, da poda zakonodajne predloge glede posameznih dosjejev. Eh, to je sveda jasno, ampak imate kakšne ideje o tem, kako bi lahko povečali svojo moč na tem področju oziroma uh, kaj mislite o tem, kaj bi lahko naredili za to, da bi tukaj imeli več vpliva. Najlepša hvala. Zdaj pa zopet dobi besedo naš gost. Najlepša hvala. Eh, hvala, hvala za komentarje, dali ste mi ideje za nove študije v zvezi s temi temami, ampak eh, poskušal bom po, naj, po najboljši moči odgovoriti na vprašanje. Eh, če bo potrebno, mi bo pomagala tudi kolegica. Predstavili bomo oceno politik povezanih s krizo in torej, tudi oceno stroškov in koristi teh politik in pa to bomo objavili še letos. Trenutno obravnavamo vlogo avtomatskih stabilizatorjev, ki so bili sprejeti v okviru politik trga dela, ampak na podlagi empiričnih dodatkov, eh, podatkov želimo pokazati tudi, v kolikšni meri so zaposleni eh, dejansko socialno zaščiteni. mislim, da bomo torej kmalo dobili zelo relevantne nove ugotovitve. Kar zadeva odprto metodo koordinacije, ker nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem, mislim, da je to ključno vprašanje tako, kar zadeva Evropske socialne politike, tudi, kot tudi kar zadeva vlogo parlamenta. E, tako predsedujoča kot irska kolegica ste spraševali v zvezi s tem. Seveda. Je to nekaj, kar je izven običajne rutine, ampak eh, mislim, da je eh, za parlament priporočljivo, da že v zelo zgodnji fazi poda svoje mnenje glede tega, kar podla, predlaga komisija. Na ta način lahko poskuša vplivati na to, kar komisija predlaga že v zelo zgodnji fazi. In uh, morda lahko na ta način vzpostavi eh, močan neformalen dialog z eh, pristojnimi komisarji in tudi z državami članicami. Eh, torej, tukaj ne vidimo, da bi prišlo do neke zakonodaje, ki bi bila integrirana v evropske pogodbe. Kar pa zadeva sodelovanje med posameznimi odbori, eh, Eh, mislim, da se verjetno dobro zavedate, kje obstajajo težave. Včasih je to od zunaj tudi težko uh, oceniti, ampak mislim, da bi nedvomno bilo koristno, če bi prišlo do boljšega sodelovanja predvsem med odborom za proračun in posameznimi pristojnimi odbori, uh, Namreč eh, tudi, naprimer, zakonodaja na področju notranjega trga vpliva na socialne politike. Socialne politike torej niso neko izolirano področje, ampak so pomemben eh, del tudi širše gospodarske politike. V veliki meri se strinjam s tem, kar je povedal gospod Mann, kar zadeva eh, koristi sodelovanja in kar zdeva eh, sodelovanje z deležniki znotraj in tudi izven parlamenta. Eh, tudi intervjuji eh, oziroma pogovori z opazovalci so pokazali, da je včasih bolje zavrniti slabo zakonodajo, kot pa sprejeti neke nezadovoljujoče kompromise, kot naprimer, kar zadeva delovni čas ali pa tudi, kar zadeva zakonodajo uh, REACH, Mislim, da če se določena zakonodaja sprejme za vsako ceno, tu eh, vsekakor nekaj stane tako ali drugače, ampak vendarle obstajati mora tudi določen eh, pragmatizem. Če je nekaj absolutna prednostna naloga, potem je potrebno biti realističen glede tega, kaj je mogoče doseči. Eh, kolega Michael bo verjetno spregovoril v zvezi z eh, strategijo za leto 2020. Ja, kar zdiva to, kar je povedal gospod Mann, eh, ta strategija se v veliki meri osredotoča na gospodarstvo in na rast, torej gre pravzaprav za gospodarsko strategijo rasti eh, ki vsebuje bolj splošne pripombe, kar zadeva socialna vprašanja, kot je uh, Eh, naprimer večja zaposlenost in zmanjševanje revščine. Strinjamo se torej z gospodom Manom, kar eh, zadeva njegove pripombe. Torej, eh, ni neke jasne, jasno opredeljene vizije glede socialnih vprašanj in ta element tukaj manjka. Najlepša hvala. Ste želeli še eh, dodati kakšen komentar? Ja, se upravičujem. Kar pa zadeva gospoda Serka, sem zelo hvaležen sem za njegove komentarje in uh, spodbujamo parlament, da si prizadeva za enako oziroma vredno obravnavo gospodarskih in socialnih eh, ciljev, tako v sami zakonodaji, kot tudi kar zdiva mehko pravo. Vendar pa eh, naša študija ne obravnava tega, kako se uh, od zunaj um, zaznavajo dosežki evropske politike v zadnjih desetih letih. To bi bila tema za drugačno raziskavo, morda za anketo med evropskimi državljani. Eh, torej, to ni vključeno v našo študijo, bi pa verjetno bilo zanimivo dobiti tudi te podatke, eh, zato da bi lahko razmišljali tudi o tem, na kakšen način eh, dosežke evropskih institucij poznajo oziroma jih, kako jih cenijo državljani na cesti. Eh, ker pa zdaj v vprašanje minimalnih standardov, irska kolegica je izpostavila to temo, potrebno je vedeti, da eh, na številnih področjih prihaja do velike raznolikosti eh, in da je tudi gospodarska uspešnost zelo različna po državah članicah. Torej minimalni standardi eh, vezani na nacionalni kontekst so možna rešitev, kako bi se lahko izognili pretirani razširitvi tržnih mehanizmov, če se tako izrazim. To bi bil nek realističen pristop, eh, ki je vsekakor boljši, kot da bi poskušali. Eh, uveljaviti nekakšno homogenost za nove države predvsem. Eh, kar pa zadeva prenovljeno socialno agendo iz leta 2008, eh, ta gre v večji meri v to smer in omogoča več prožnosti na nacionalni ravni, torej države lahko eh, odločajo o ravni zaščite. Bi pa bilo koristno, če bi se tega bolj usklajeno lotili po vseh državah članicah, zato da bi se tukaj izognili vrzelim oziroma možnostim, da bi tukaj nekako zlorabljali konkurenco med državami članicami. Kot vemo, je prišlo do dogovora med parlamentom in komisijo, torej to je medinstitucionalni sporazum Eh, glede eh, neke omejene pravice parlamenta, da zahteva zakonodajne predloge od komisije. Na ta način, oziroma s, s tem novim sporazumom, komisija težko eh, zavrne zahteve parlamenta po eh, novi zakonodaji. In na ta način ima parlament večjo vlogo pri določanju dnevnega reda na evropski ravni. E, torej, domnevam, da boste tukaj dovolj e, inteligentni in da boste našli nek način, kako predlagati na dnevni red teme, ki so po vašem mnenju e, koristne na evropski ravni. Morda komentar v zvezi s tem. Potrebno se je zavedati, eh, omejitev kompromisov na evropski ravni. Včasih je eh, koristno oziroma dobro, eh, da se osredotočimo na nekaj eh, specifičnih in eh, realistično dosegljivih tem zato, da ne naletite na preširoko nasprotovanje in eh, morda je v luči tega potrebno tudi eh, podrobno razmisliti o tem, kakšne, kakšno zakonodajo predlagate. Najlepša hvala. Sledi naslednji eh, krog govornikov. Najprej gospa Turunen. Najlepša hvala. Eh, študije še nisem imela časa prebrati, ampak hvala za to predstavitev. Vse skupaj zveni zelo zanimivo in izpostavili ste eh, nekaj stvari, ki tudi mene kot novo poslanko v teh nekaj mesecih dela pogosto frustrirajo. Eh, obstaja velik razkorak, med obravnavo vsega, kar je vezano na notranji trg in med obravnavo socialnih vprašanj. Sem namreč tudi članica odbora za notranji trg. Želimo si celostnega razvoja Evropske unije, tako gospodarske kot socialne politike, ampak v praksi je to zelo težko uresničiti in povsem konkretno manjka to, da bi socialna, gospodarska in okoljska politika eh, v praksi bile obravnavane enako vredno. Se, eh, pogosto se zgodi, da ena ali druga ostane ob strani. Eh, in pa tudi struktura je taka, da je v odspredju predvsem vloga komisije. Ali bi lahko razmišljali o tem, kako bi zmanjšali ta razkorak tudi v pogodbah, potem pa vloga parlamenta eh, pri pobudah za eh, mehko pravo, tam, kjer parlament nima zakonodajnih pooblastil. Eh, Naprimer, kar zadeva strategijo 2020, tukaj je parlament pravzaprav povsem ob strani. V Štrasburu smo sprejeli zelo šibko resolucijo in eh, želeli bi si podpore čim več političnih skupin, ampak na koncu je bil končni rezultat zelo šibek in kaj bo rekla komisija na to? E, rekla bo, ja, dobro, ni problema, vse to smo že upoštevali. Potem sklepanje zavezništva. S tem se strinjam, ampak sprašujem se, ali je to res dovolj, da lahko vplivamo na velike strategije, ki eh, bodo veljale v naslednjih desetih letih v Evropski uniji. Mislim, da tukaj parlament do sedaj ni igral vidne vloge. Eh, to ste povezali s proračunom in uh, morda bi morali večkrat pomisliti na to možnost. To je namreč izredno pomembno. Najlepša hvala. Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila avtorjem te študije, kajti mislim, da gre za zelo pomembno delo, da vidimo namreč, kako smo delali v tem obdobju do leta 2010, kar se tiče Lizbonske strategije. Vsi se dobro zavedamo, da ko govorimo o uspehu socialne agende, imamo seveda nek način dela na eni strani, po drugi strani pa imamo učinek, zonanji učinek krize, ki je zelo pomešal eh, zadeve, kar se tiče naših ciljev, ki smo si jih zastavili. To seveda dokazuje, da ima gospodarstvo vpliv, če to hočemo ali ne, na socialne politike, ki jih lahko izvajamo. In mislim, da kar se tiče strategije 2020, 2020 eh, eh, če še ne bomo do takrat iz krize išli iz, iz krize, bodo tudi naši socialni modeli še vedno krhki in pod udarom in bo seveda težko doseči naše cilje. Kar se tiče globalno načina dela, je bilo že veliko povedanega. Še posebej, kar se tiče zaznavanja na strani državljanov, tu ne bom zdaj šla pregloboko v vašo študijo, ampak mislim, da je zelo pomembno, da se vsi skupaj prizadevamo in rada bi vedela, kako bomo to počeli. Torej, da si prizadevamo, da bomo prek socialnih politik, ki seveda zadevajo naše državljane, da jih bomo prepričali oziroma da, da bodo videli tukaj tudi evropskost in Evropo. Mislim, da, to, da to bo zelo težko preko institucij, to je, kajti ljudi to ne zanima tako zelo. Dosti lažje, dosti bolje bi bilo to početi prek socialnih koristi, ki jih lahko imajo iz evropskih politik. Kot ste že rekli, eh, Eh, v odgovoru na, gospod, na vprašanje gospoda Serkasa ne gre toliko za mnenje, gre za to, kako lahko Evropo bolje pojasnimo našim državljanom prek socialnih politik oziroma skozi socialne politike. To se mi zdi tisto, kar je zelo pomembno in tu bi rada slišala vaš odziv. Drugo vprašanje bi bilo pa naslednje. Gre za nasvete, ki, nam, ki ste nam jih dali glede eh, možnosti, zmožnosti, zmožnosti de, skupnega dela z inštitucijami, torej teh nasvetov, ki smo jih slišali v zvezi z tudi nacionalno ravnjo, predvsem s parlamenti in vladami. Na podlagi tega, kar je gospa Ronen povedala, in o tem nisem slišala nobene besede, uh, Namreč, postopati moramo po, še po drugih ravneh, ne le nacionalni, seveda nacionalna je pomembna za osmerjanje, ampak tisto, kar je pomembno, se mi zdi regionalna raven. Seveda moramo biti v stiku z nacionalno ravnjo, kar se tiče temeljnih usmeritev, kajti vidimo, da če želimo napredovati in spremljati eh, izvajanje eh, evropskih politik, usmeritve evropskih politik, torej mislim, da je pa tu po, po zelo pomembna, neobhodno pomembna, potrebna regionalna raven. zelo vesela bi bila, torej slišati nekaj, zelo rada bi slišala nekaj o tem, ampak mislim, da dejansko bi morale te, to vodene upravljanje biti čim bliže na uh, tej ravni regionalni, recimo, torej čim bliže samemu terenu. Tretje vprašanje je v smislu tega, kar je povedal že gospod Mann. Namreč, o tem, da glede harmonizacije vsebine diplom še nismo napredovali na ravni Evropske unije. In mislim, da si lahko zamislimo ne vem koliko strategiji 2020 o eh, evropskem prostoru dela in življenja in tako naprej in tako naprej, ampak kar pa potrebujemo je, da dosežemo soglasje med 27 državami članicami o vsebini diplom, ki bodo usklejene tudi z opredelitvijo zaposlitev delovnih mest, sicer nam ne bo uspelo doseči prave mobilnosti. To je zagotovo zelo težavno, kompleksno področje, kako bomo nam reč, kako nam bo uspelo z strategijami, mislim, da se seveda vsi strinjamo glede političnih ciljev, namreč kako oblikovati strategijo, ki nam bo omogočila, da bomo dosegli ta cilj. Zdi se mi namreč, da imamo resnično težave z mladimi na evropski ravni, tako jemanja Evropske unije zaradi njihove mobilnosti, zaradi njihovega vstopanja v, na trg dela oziroma v svet dela. In ta težava z vsebino diplom se mi zdi tukaj bistvena in morali bi jo reševati, zato da bi dosegli te strateške, pomembne strateške cilje. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod Zimmer in potem gospod Figueredo. Najlepša hvala za današnjo predstavitev in tudi za študijo, torej za sam dokument. Kolegici lahko dam eh, samo prav, sicer sem že kar nekaj let v parlamentu, tudi v tem odboru, ampak eh, res. Težko je dobiti pregled, če prihajaš iz nacionalne politike, nad tem, kako se na evropski ravni sploh oblikuje evropsk, eh, socialna politika. E, torej, kar dolgo traja, preden dobiš določen občutek za to, na katerih točkah Eh, je pravzaprav potrebno pritiskati za to, da eh, lahko izvajaš svoj vpliv. Zato je študija zelo dobra, ker opozarja na eh, različne razmere med posameznimi ravni in opozarja na določene instrumente. Torej, zato sem vam zelo hvaležna. Bi pa um, obron, torej se navezala na tri točke. Prvič, kar zdiva strategijo 2020. Leta 1995 Eh, je bil organiziran svetovni vrh v Kemenhavnu, kjer je bila sprejeta širša opredelitev revščine. V Evropi imamo preko Eurostata konkretne eh, kriterije, ki se orientirajo po tem, kaj pomeni biti eh, ogrožen eh, zaradi praga revščine. Eh, torej, gre za eh, širšo opredelitev revščine, ki vključuje tudi socialno izključenost in s tem ima večina držav članic eh, velike težave in večinoma to reducirajo na denarne transferje, na plačila, eh, socialna pomoč in tako dalje. In mislim, da to ne upošteva v zadostni meri te širše definicije. Preden je komisija objavila eh, dokument strategije, so potekale razprave in večkrat je bilo govora tudi o tem, da se namerava komisija osredotočiti na uh, eh, at-risk poverty line, torej tisti, ki so ogroženi zaradi revščine. Uh, in rečeno je bilo, da se bo upošteval tudi vpliv gospodarske rasti na življenjske razmere. In nisem prepričana, če bomo pri tem res ostali pri at risk poverty line, kar je pravzaprav edino sprejemljivo. Eh, ste se ukvarjali torej tudi s tem in eh, ali lahko konkretno poveste, kaj bi to pomenilo? Uh, Eh, domnevam, da pri instrumentih, ki jih imamo na voljo na evropski ravni, je vsekakor potrebno okrepiti odprto metodo koordinacije, ampak eh, seveda se morajo s tem strinjati vse države članice, kajti dejansko je tukaj mogoče kaj spremeniti. Uh, Eh, samo če vseh 27 držav članic to želi, če pa ima več držav s tem težave, potem stvari zastanejo. In zato še eno vprašanje v zvezi z drugimi instrumenti, torej z minimalnimi normami v zvezi z nacionalnim kontekstom. Eh, tukaj ste nekaj stvari že pojasnili, ampak mislim, da vendarle morajo obstajati možnosti, da opredelimo cilje in kriterije, Eh, kjer bi lahko neke minimalne norme ob upoštevanju nacionalnega konteksta prenesli tudi na evropsko raven. Torej, tukaj je potrebno ob upoštevanju standardov razviti neke kriterije, ki jih je mogoče izvajati tudi v državah članicah in kjer bi lahko Evropska unija imela večji vpliv. Uh, tukaj imam v mislih nek uh, primer kot na primer eh, temeljna oskrba z energijo, pravica do energije. Torej, eh, poznam razpravo iz eh, Velike Britanije, tam je bil predlog, da se des, da 10 odstotkov razpoložljivega dohodka kmet, gospodinstva se lahko največ porabi za toplo vodo, ogrevanje, za energijo potrebno, za kuhanje, naprimer. Eh, ali ne bi bili to vrstni kriteriji eh, vendarle eh, bolj ustrezni, torej bi torej lahko oblikovali tudi na evropski ravni. In pa še na zadnje, vsi ugibamo o konkretnih instrumentih, ki nam bodo na voljo, ali ne bi bilo dobro, če bi vzpostavili nek sistem alarma, če države članice kršijo določene pravice ali uveljavljene norme in uh, da na to ne bi opozarjale samo same države, ampak da bi obstajal nek uh, instrumentar v Evropski uniji, ki bi opozarjal na to vrstne uh, primere. Uh, Naprimer, bila je trda zima, na Polskem je umrlo 22 ljudi, samo v Nemčiji je zmrznilo 17 brezdomcev in v okviru različnih pobud v Nemčiji se opozarja na to, da 100 na 100 tisočim ljudem v Nemčiji grozi, da svojih računov za energijo ne bodo mogli več eh, plačati in tukaj bi morali imeti nek sistem, ki bi na to opozarjal, opozarjal na to, da nekaj pač ni v redu in preko nacionalnih eh, regulacij bi potem lahko stvari spremenili in na ta način zagotovili določene norme eh, tudi za uh, države, kot je Nemčija, ne samo uh, za bolj problematične razmere, kot jih poznamo na Poljskem, Romuniji in kje druge. Najlepša hvala, gospa Figaredo. Obrigada. Estas questões que já discutimos há muitos anos. Najlepša hvala. O teh eh, vprašanjih že leta in leta razpravljamo. In vedno naletimo na en in isti problem, saj tako mislim sama. V zadnjih desetih letih je to postalo še bolj jasno. Makroekonomske politike je nasplošno. Uh, liberalizacija, bodi si na notrenem trgu ali pa tudi znotraj širših trgovskih politik, politik, uh, imajo pravzaprav prednost pred katerokoli drugo politiko. Posledice so potem takem vedno iste, kot tudi lahko danes vidite, ko se uh, vse bolj povečuje brezposelnost, ko je vse več reščine, ko je vse več neenakosti. Prav zaradi tega če si pogledamo socialno agendo, se lahko vprašamo, kakšno pa lahko pričakujemo znotraj konteksta, ki pravzaprav podpira uh, spremembe na makroekonomskem področju. Tukaj ne upoštevamo pakta stabilnosti, ki ustraja, da moramo upoštevati uh, pravilnike in uh, zakonodajo. ko si želimo prožnosti na določenih področjih, potem pa pride eh, do um, znižanja plač, do zmanjšanja proračuna, do večje brezposelnosti, do večje revščine. Zdaj se pravi, da je zadeva vedno enaka, še posebej, ko pride do liberalizacije um, trgovinske izmenjave na mednarodnem uh, trgu. To je uničilo eh, proizva, proizvodne sektorje v številnih eh, državah, vključno z mojo, podobno velja tudi za eh, drugo industrijo in tudi za kmetijstvo. Tako da se moramo vprašati, kakšna socialna agenda je sploh možno v takšnem kontekstu. Zgleda, da ni možno nobene. Najlepša hvala. Gospod Erhost, Eichhorst, ste najprej vi oglasili? Um, uh, Najlepša hvala za vse komentarje. Skupaj so avtori. Bom poskušal odgovoriti na vprašanje. Nekatera vprašanja so precej kompleksna, odkrito povedano, ampak mislim, da se vseeno pojavljajo glavni motivi, eni isti glavni motivi, ki jih naslavljate. Ti se nanašajo na odnose znotraj parlamenta, ampak tudi na Evropsko unijo in njene politike nasplošno. splošno. Eh, povezava med eh, notranjim trgom in politiko notranjega trga in socialno politiko je temeljnega pomena. Odlično bi bilo, če bi, eh, začeli, če bi začeli obravnavati enakopravno, tako da bi se povečala, tudi, povečalo sodelovanje z odborom za um, notreni trg, pa tudi, da bi se približalo komisiji. Socialna politika ni namreč um, um, drugovrstna politika, je bistvena politika. Trdil bi celo, da je socialna politika in da so rezultati socialne politike uh, uh, ključni uh, element evropskega projekta. Evropski državljani so uh, ponavadi kritični, um, ko vidijo, da evropski projekt negativno vpliva na njihove življenjske okoliščine. Tako da dejansko tukaj vidimo, da je treba upoštevati širšo družbo, eh, da je treba upoštevati vpliv socialne politike na eh, celotno družbo, saj so socialne politike tiste, ki lahko pomagajo. Um, Eh, omogočili določene ekonomske ekonomske dinamične eh, faktore, ki so nujni, eh, sploh v času globalizacije, ko ne moremo um, regulirati vseh, zakonoda, vseh socialnih politik na uh, evropskem uh, nivoju. Seveda moramo omogočati tukaj določeno prožnost, sicer bodo gospodarstva in eh, družbe eh, revnejše. Zato se moramo zavedati, da moramo izkoristiti nekatere možnosti, ki obstajajo tudi za proizvodnjo. Potrebno pa bi bilo, da bi na evropski ravni vzpostavili nekakšno varovalko na tistih področjih, kjer tržne sile ne bi smele odigrati najpomembnejše vloge. Tukaj govorim o recimo najnižjih plačah, naj, zaščiti najnižjih plašč, o, o socialnih službah in tako naprej, ki odigrajo pomemben, um, pomembno vlogo znotraj socialnega sistema. Mislim, da je bila gospa Cimer, ki je v svoji izjavi povdarila podobno. Seveda mislim, da obstaja možnost, da eh, združimo minimalne standardne, ki so eh, relevantne za eh, nacionalne države z nekim evropskim pristopom, tako da nam je vsem jasno, kaj bi morali zagotoviti za vsakega evropskega državljana. To ne bi smelo biti uh, tudi v gospodarskih um, terminih eh, težavno. Če želimo zmanjšati eh, revščino, potem lahko imamo določene scheme eh, minimalnih dohodkov. Seveda je treba tukaj poštevati še bolj kot socialne gotovinske transferje področje usposabljanja, področje izobraževanja in prekvalificiranja. Omenili ste celo stanje v Nemčiji, eh, kar zadeva sploh schemo minimalnega dohodka. Trdili ste, da ta morda ne zadostuje. Morda je to celo res. Ampak velika korist tega je, da eh, Nemško stavno sodišče lahko reče, da je neka zakonodaja eh, usklajena z zakonodajo ali pa ne. Pred nedavnim je ustavno sodišče izdalo odločitev o sprejemljivosti eh, schem podpiranja minimalnih eh, dohodkov. Eh, ustavno sodišče ni dejalo, da jih je treba dvigniti, da je treba minimalne standarde dvigniti, ampak je dejalo, da morajo biti ti preglednejši in jasnejši. Tako da dejansko bi to lahko bil primeren pristop. Ne poznam uh, kak, razprave na uh, francoskem o eh, kazalnikih revščine, morda bi lahko o tem govorili malce pozneje, morda mi lahko o tem tudi kaj več poveste. To bi bilo zaenkrat vse z moje strani kar je pove, glede tega, kar je povedala gospa Turunen, naj povem, da je nad vse pomembno, da se povežejo različni odbori, še posebej tisti odbori, ki se ukvarjajo z, naj, z, z najbolj trdnimi politiki, politikami, kot so recimo gospodarska politika in tako naprej, zaradi tega, ker je uh, zelo pomembno, da Evropski parlament uh, uh, tudi pri spremenju proračuna upošteva socialne eh, kriterije. Pomembno pa je, da se tega zavedajo tudi tisti, ki so odgovorni za področje notranjega trga. Najlepša hvala. Zanima me, ali bi se še kdo želel priglasiti k besedi. V tem primeru bi se vam želela v imenu celotnega odbora zahvaliti. Mislim, da je to bilo poročilo. Um, ki je bilo odlično pripravljeno. Eh, veselimo se pa tudi že stroškovne analize socialne politike, ki jo pripravljate. Najlepša hvala za eh, to, da ste prišli in da ste nam poročilo pripravili. Hvala. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe Cimer. Eh, ki govori o zmanjšanju revščine in o ustvarjanju delovnih mest. Pot naprej. Besedo predam gospod Cimer. Ja, um, um, um Najlepša hvala. Gre za mnenje našega odbora v zvezi z poročilom na lastno pobudo odbora za razvoj. To je poročilo o zmanjševanju revščine in ustvarjanju delovnih mest v državah v razvoju. Glede na to, da sem tudi v odboru za razvoj, sem imela pravočasno eh, možnost eh, spremljati, kako se je razvijalo to poročilo. Eh, včeraj je bilo to poročilo predstavljeno. In ugotovila sem, da mi kot odbor za zaposlovanje in socialne zadeve moramo uh, uveljaviti svojo pravico, da podamo svoje mnenje o poročilu, ki vsaj po mojem mnenju posem ignorira ključne elemente. In mislim, da ravno na podlagi naših izkušenj, kar zadeva politiko zaposlovanja, kar zadeva socialno politiko, kar zadeva revščino, uh, Eh, torej, da na podlagi tega lahko eh, oblikujemo določene predloge. Tisto izhodišče, ki sem ga tudi sama zauzela, je, kako obravnavam eh, sam pojem revščine, kajti po mojem mnenju je ključno, da sploh, ko je govora o državah v razvoju in o njihovem socialnem razvoju, da jasno povemo, da revščina ni samo ekstremna revščina, torej stradanje, eh, brezdomstvo, eh, trpljenje zaradi bolezni in podobno, ampak da gre v tem smislu tudi za vprašanje uh, Eh, vključenosti v življenje družbe. To je za me bilo izhodišče in tudi našemu odboru predlagam, da je to prva osrednja točka, ki jo vključi v razpravo in da zavestno opozorimo na to, da eh, je leta 1995 na svetovnem vrhu o socialnem razvoju eh, bila sprijeta konkretna opredelitev tega februarja je odbor, eh, torej pristojni odbor Združenih narodov eh, v zvezi z objavo poročila o socialnih razmerah po svetu ponovno eh, sprožil razpravo o pojmu revščine. Jasno se je pokazalo, da je potrebno v okviru tega razmisleka o revščini jasno predeliti to strategijo, in eh, to ponovno vključiti v širša prizadevanja in kot Evropski parlament z vidika tega, da imamo odgovornost za to, kar se dogaja v državah v razvoju in kako se mi tega lotevamo, da torej opozorimo tudi na eh, ta vidik. To so torej tiste eh, ključne točke mojega mnenja. Ravno tako sem opozorila na globalni pakt o delovnih mestih ki je bil predstavljen lani tudi v našem odboru in eh, tu je bistveno povezano z vprašanjem dostojanstvenega dela, dobrih delovnih pogojev in tudi v zvezi s tem eh, lahko govorimo o, o uresničevanju. Eh, razvojnih ciljev tisočletja. Torej, eh, vse te točke sem zelo jedrnato poskušala izraziti v svojem mnenju. Eh, seveda sem morala upoštevati tudi eh, omejitve, ki jih pač pomeni mnenje. Torej, osredotočila sem se na ključne točke, ampak želim povedati, da imam poleg tega, kar je že zapisano, še celo vrsto predlogov od tega, kaj bi lahko vključili v to mnenje. In, pač glede na to, kako se bodo odzvali kolegi iz odbora, eh, kakšne predloge bodo sami eh, izpostavili. Torej tudi na podlagi tega se bom potem odločila, kaj bom še vključila v to mnenje. Ampak eh, kot rečeno, ključne točke so zapisane, je pa tu pomembno tudi vprašanje varnost, sistemov socialne varnosti, kar je uh, Eh, seveda ključnega pomena tudi za države v razvoju in to bi morda morali tudi vključiti. Namreč 80 odstotkov eh, ljudi po svetu ni vključenih v sisteme socialne varnosti in eh, torej, na to bi bilo potrebno opozoriti. Sicer se veselim mm, sodelovanja s kolegi in kolegicami. Rok za vložitev predlogov spremem pisem, da je 7. april. In Takrat bom potem tudi sporočevalci v senci posameznih poslanskih skupin eh, ponovno obravnavala to mnenje in upam, da bomo uspeli eh, doseči skupna stališča in na ta način jasno povedati, kakšen je naš pristop. Hvala. Ja, Sippel, nicht... Najlepša hvala gospa Steinrock. Uh, eh, gospa Sipel, ki je danes njime prosila, da v njenem imenu podam stališče. Uh, Eh, gospa Sibel pravi, da je, stališ, da je mnenje gospe Cimer zelo dobro in da se v večini vidikov z njo strinja, manjka pa po njenem mnenju še eh, določeni elementi, ki jih bo poskušala vključiti z eh, predlogi sprememb in sicer gre za gospodarski položaj žensk in pa problem dela otrok in tudi vloge sindikatov v državah v razvoju. Po mnenju gospe Sibel so to še pomembne točke, ki v tem mnenju ne bi smele manjkati. Thank you. Uh, Mrs. Harkin. Najlepša hvala, gospa Harkin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, kolegica ne more biti danes tukaj, zato uh, bom povedala sama nekaj mislih. Uh, še enkrat se bomo pogovorili s poročevalko. Naj povem, da se strinjam z temeljnim eh, konceptu, tem, da je treba ponovno premisliti, kaj pomeni eh, revščina. Strinjam se tudi številnimi predlogi, še posebej s tretjim predlogom, ko govorite o, um, o agendi za dostojno delo mednarodne organizacije dela. Uh, Eh, zavedamo se tudi, da ste omejeni z dolžino mnenja. Predlagam pa, da bi eh, upoštevali in obravnavali še dve drugi zamisli, ki sta obravnavani v izvirnem dokumentu. Gre za zamisel mikrokreditov. Eh, v našem odboru smo že imeli poročilo o tem področju. Dobro je, da se spodbudi države v razvoju, da se spodbuja vrčevanje skozi. Eh, mikrokredite. Strinjam se tudi s prejšnjo govornico, da bi bilo smiselno vključiti tudi nekaj o otroškem delu, če je to le možno. Nasplošno pa uh, močno podpiram to, kar ste doselaj pripravili. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Muran. Merci, hvala, gospa predsedujoča. Rada bi povedala, da sem tudi sama zelo navdušena, zelo zadovoljna s popolnostjo tega poročila, je pa točka, je pa zadeva kjer nisem našla tistega, kar sem, za, kar sem pričakovala. Bi si pa želela, da bi to bilo vključeno. Namreč vključitev, to je problem žensk v državah v razvoju, ki so stališča revščine zelo poseben primer. Še posebej zato, ker kot, če postanejo udove, izgubijo vse svoje pravice. In mislim, da ko govorimo o zmanjšanju revščine, je treba v zvezi z ženskami, ki so že izrazito revne, tudi v primerjavi z drugimi revnimi in ki jih življenje privede do tega, da so še revnejše, mislim, da to sploh ni obravnavano v tem poročilu in mislim, da bi bilo dobro, da tudi o tem razmišljamo. Besedo predam gospod Cima. Ja, dank, Najlepša hvala, hvala za te predloge. Uh, Zelo sem hvaležna, če člani iz različnih poslanskih skupin eh, podajo svoje predloge. Z veseljem bom to eh, sprejela. Um, tukaj nimamo bistvenih omejitev, ampak pač eh, omejeni smo samo z, z samo vodilno temo. Eh, v svojem prvem predlogu sem. S, uh, namenoma oziroma zavestno spustila nekaj skupin in prav imate, eh, dejansko moramo podati konkretne izjave glede položaja žensk, moramo spregovoriti o eh, delu žensk in pa omeniti moramo tudi položaj starejših v državah v razvoju. Tudi ti so v zelo težkem položaju in tudi tukaj moramo podati konkretne predloge. Torej, obstaja še cela vrsta skupin skupin, ki jih je uh, potrebno omeniti in uh, predlagam, da potem, uh, ko bomo imeli vse to na kupu, to nekako sortiramo in se odločimo, kaj bomo na koncu dejansko vključili. Najlepša hvala. Seveda bom sama pripravila tudi predloge sprememb, ki se vežejo na invalidne osebe. Rok za uležitev predlogu sprememb je 7. april ob 12. Um, uh, glede eh, razvoja 10. maj. Uh, na plenarki bomo to obravnavali julija.